the floor. Good afternoon, everybody. Um, Dobar dan, vsi skupaj lahko spremimo današnji dnevni red. Naj vas spomnim, da se ta seja prenaša po spletu, tako da pozdravljamo tudi vse, ki nas poslušajo izven dvorane. Uh, vsi dokumenti pa so na voljo tudi na spletni strani e-meeting. Nekaj uh, čisto birokratski zadev najprej. Danes večer imamo predstavitev, tudi slišali bomo predstavitev dveh zelo zanimivih uh, poročil in tudi glasovali bomo, tako da bom poskrbela, da bomo resnično uh, lahko končali s tem sestankom ob petih. To pomeni, da moramo prvi del sestanka zaključiti 15 minut poprej, tako da lahko vsi zajamejo sapo pred večer, eh, večernim predstav, uh, predstavitvijo. Uh, Eh, jutrišnji sestanek koordinatorjev se bo začel ob 9.30, to gre za redni sestanek, potem pa bo temu sledilo ovrednotenje komisarja Ancipa, preden se potem znova sestanemo z predstavniki odbora ITRE in FEM glede predstavitve gospe Žerofe. Torej tudi jutri bo dnevni red poln in če bomo uspeli hitro rešiti vse teme, ki zadevajo koordinatorje, bo to pripomoglo k hitremu in takočemu delu. Vse te dogodke bomo imeli v tej dvorani, torej v 6.2. Ali lahko sprememo dnev eh, zapisnik prejšnjega sestanka? Odlično. Imamo torej dva bloka. Najprej bomo imeli predstavitev o diskriminaciji oziroma vidikih varstva potrošnikov pri finančnih storitvah, kar je zelo aktualna tema. Potem, uh, do štirih, potem pa bomo govorili še o diskriminaciji potrošnikov na digitalnem enotnem trgu. Do 14. Uh, eh, 15 čez četrto. Torej, mi bom tako dala besedo gospodu Patrisu Millerju z inštituta London Economics, ki je pripravil ta, to študijo, imel predstavitev dolgo kakšnih 10 minut. Če bi kdo želel besedo, prosim, dvignite roko, tako da bomo na, ta, na tej podlagi skušali oblikovati seznam govornikov. Hvala lepa. Da vam bom pregled te študije. Um, na prestolnicah so, so določeni zapisi, skušal se bom osredotočiti na nje, ampak medtem, ko se dokumenti nalagajo, naj povem, da smo s to študijo želeli preučiti, kakšne so teme, s katerimi se so, soočajo potrošniki pri finančnih storitvah, ko iščejo produkt, ko ga potem kupijo, ga imajo v lasti in ga potem nehajo rabiti oziroma ga vračajo v določenih primerjih. Potrošniki se na finančnih trgih soočajo s številnimi temami, od kognitivnih omejitev in tudi do dejstva, da ne kupujejo dolgega oziroma velikega razpona finančnih eh, produktov, torej nimajo veliko izkušenj z njimi in se ne morejo tukaj zanašati na svoje izkušnje. Nadaljeval bom brez prosojnic. Imamo um, veliko eh, možnosti oziroma veliko napak na področju trga in tudi regulativnih napak in tudi obstaja veliko priložnosti za zavajajočo prodajo. Eno, eden od razlogov za pomembno, za veliko finančno krizo je bila napačna prodaja in prevare pri prodaji um, drugorazrednih um, hipotek, uh, hipotekarnih hipotek in hipotekarnih obveznic. Torej, to je bilo v zadju. Naša želja je bila, da preučimo finančne produkte in storitve, ki so lahko škodljivi za potrošnike ali za enotni trg ali pa ki koristijo potrošnikom in enotnemu trgu. Na tej podlagi pa smo potem želeli splati ključne ugotovitve in priporočila te informacije iz poročila so utemeljene na posvetovanjih z vsemi zainteresiranimi stranmi, ki vključujejo finančne regulatorje, združenja, bančna združenja, banč, banke in tako naprej. In tudi seveda ta študija temelji na najrazličnejših prejšnjih gradivih. Kaj menimo z finančnimi storitvami in produkti, ki so škodljivi za potrošnike in a, majhna podjetja? To, da lahko resno vplivajo na finančno zdrave potrošnikov in v nekaterih primerjih lahko celo povzročijo finančno ranljivost. Razlogi so lahko zavajajoča prodaja, neustrezna prodaja, visoka tveganja in tako naprej. Zakaj uh, pride do teh primerov? Včasih potrošniki ne razumejo tvegan, včasih so obrestne mere zelo visoke, so visoke pristojbine in plačila, tudi stroški so visoki lahko v nekaterih primerjih, še zlasti, kadar gre za kredite po visokih uh, stroških, se lahko potrošniki ujamajo v past. Uh, specifični produkti, ki so bili opredeljeni s to študijo in ki bi lahko bili visoko škodljivi za potrošnike, vključujejo več eh, hipotekarnih produktov, še zlasti um, hipoteke v tujih valutah, potem tudi z, um, hipoteke z variabilno obrestno mero. Naj povem, da tukaj ne govorimo o. o predmetih male vrednosti. Če vzamete naprimer Mačarsko, tam uh, ni bilo veliko, tam je bilo veliko hipotek v švicarskih frankih in v evrih. Če si pogledamo, kaj je bilo leta 2007, domnevamo, da uh, eh, mađarski florint ni depreciral napram franka. Uh, breme bi bilo 30 oziroma 35 odstotkov niže, če se to ne bi zgodilo, kar pomeni, to je št več kot 4 odstotke nizozemskega BDP, torej je breme tega produkta res bistveno. Potem so drug primer visoke pristojbine, naprimer na investicijske produkte, na pokojninske produkte in tako naprej. Naprimer, če je nekdo vlagal v pokojninski sklad 64 let, kar je za Združeno kraljestvo običajno, je plačal um, pristojbino v višini 1,5 odstotka, namesto enega odstotka, bi potem bil pravzaprav donos iz tega sklada 35 odstotkov nižji. To pomeni, da je tudi ta učinek bistven. Sicer v absolutnih številkah ne, vid, ni videti, da bi to bilo pomembno, ampak lahko bistveno vpliva na potrošnike. Torej. Toliko o škodljivih produktih. Potem pa smo seveda zainteresirane eh, stranke vprašali tudi, katere so tisti eh, storitve in produkte, ki bi lahko vplivali škodljivo na notranji trg. Seveda zelo ni veliko um, čezmejnega nakupovanja finančnih produktov. Evropski barometer iz leta 2012 je pokazal, da le 94 odstotkov uh, anketircev ne kupuje finančnih produktov tujini in le 11 odstotkov teh 94 odstotkov bi sploh kdaj razmišljalo o tem. Torej, veliko je razlogov proti kupovanju teh produktov čez mejo. Če tudi se ti produkti prodajajo predvsem na domačem trgu pa lahko bistveno vplivajo na enotni trg. Naprimer, če je škodljivi učinek tako velik, da, da ogrozi finančno stabilnost in vpliva na delovanje gospodarstva, ali pa če vpliva na veliko skupino potrošnikov in potem lahko ima potem neposreden učinek na čezmejne nakupe nefinančnih storitev in produktov. In še zadnjič, če vpliva na številne produkte, če tudi so posamezni zneski nizki, lahko v skupnem znesku nanesejo veliko in to lahko vpliva na čezmene tokove pri drugim, drugih tipih blaga in storitev. Torej, to, tukaj govorimo o produktih in storitvah, ki so vključeni pri um, zavajajoče predaje in tako naprej ključni produkti, ki so bili opredeljeni kot taki, da bi lahko zelo škodljivo vplivali na notrni trg, so hipotekarni produkti, kot smo rekli, lahko imajo zelo pomemben učinek na posameznike. Zaradi tega učinka pa bodo vplivali tudi na stanje gospodarstv um, in s tem tudi na notrni trg in na čezmejno trgovino. To smo videli tudi v ZDA, pa tudi na Irskem in v Španiji. Potem tudi um, eden od teh primerov je uh, zavarovanje plačil, pla, plačil. V Združenih državah je to pomembno vprašanje in zadnje ocene kažejo, da več kot 28,8 milijard um, funtov znaš, eh, znaša ta zavajojoča prodaja in to predstavlja 1,4 odstotka BDP. Ta znesek je tako visok, da ko so se začele plačevati odškodnine, je to vplivalo na eh, avtomobilski trg, kajti nekateri so dobivali čeke v višini 2000 do 3000 funtov. Torej, ta vidik je zelo pomemben. Vsak mesec je bil sicer znesek precej nizek, ampak kumulativno gledano je bil visok. Seveda pa obstajajo tudi druge finančne storitve in produkte, ki so zelo koristne za potrošnike in mala in srednje velika podjetja. Tukaj vidite, da so uh, zainteresirane strani opredelile določene produkte, ki so omerjene po, po potrebah, ki so preproste, uh, eh, ki so prožnejše tudi pri eh, izpolnjevanju obveznosti, tako da če potrošnik eh, zaide v težave, da obstaja neka prožnost pri reševanju teh težav. Potem tudi um, tukaj um, so bili opredeljeni določeni um, primeri, naprimer. Um, uh, eh, krediti po meri, potem tudi zaščita potrošnikov pri stečaju v Nemčiji in tako naprej. Skratka, tukaj so sicer neke teme okrog teh produktov, ampak eh, nasplošno se meni, da so učinkoviti in korisni. Potem tudi vidiki internetnega bančništva, elektronskega bančništva, mobilno eh, plačevanje in tako naprej. Številni produkti torej koristijo potrošnikom. Tudi eh, produkti obstajajo, ki spodbujajo čezmrno trgovino, ki spodbujajo mobilnost eh, delavcev in tukaj je osnovni bančni račun zelo pomemben. To smo videli na prejšnjih študijih, da je pravzaprav to omejevalo mobilnost dela. To je torej zelo pomemben eh, produkt, potem dostop do plačilnih storitev in tudi produkti, ki pospešujejo transakcije, čezmene transakcije, ki torej spodbujajo potrošnike k nakupih, če, nakupu čez meje. Tukaj imamo torej direktivo SECI in tudi direktivo ESIS, kajti na tej podlagi je mogoče primerjati ponudbe tudi med državami članicami. Kaj so ključni sklepi te študije oziroma zaključki? Eden od razlogov finančne, za finančno krizo, pa ne edini, ampak pomemben je bil, da je prihajalo do neustreznega prodaja in do zavajajočega prodaja na določenih hipotekarnih produktov v ZDA in tudi v nekaterih državah članicah EU. Pogledali smo več finančnih produktov in eh, na podlagi eh, konsolidacije odgovorov smo ugotovili, da so hipoteke zelo vplivale na finančno stabilnost, ker so eh, bistvene v, v številkah, torej ne učinkujo in ne vplivajo zgolj na posameznike, temveč na celotno finančno stabilnost države. Treba je vedeti tudi, da tisti nekateri od finančnih produktov, za katere smo trdili, da so škodljivi, da so tudi po drugi strani korisni. Skratka, veliko produktov ima dve strani. Ne moremo kar tako reči, da je en produkt sam po sebi samo škodljiv. Finančna stabilnost je o, pod zelo. Um, krhka, ne le v Evropski uniji, ampak tudi v ZDA. In uh, oblikovalci politik priznavajo, da je to treba okrepati, tako da sedaj G20 že pripravlja pobude, ki bi prispevale k eh, izboljšanju stanja. Ampak vsekakor obstajajo omejitve glede tega, kako je mogoče tudi izobraziti um, potrošnike. Uh, Če se ozremo na prejšnje desetletje, je to bilo desetletje, v katerem so finančni produkti postali bolj liberalni, bolj uh, zapleteni, ampak. Uh, Potrošniki pa kognitivno niso zelo uh, usposobljeni za ravnanje s temi produkti. Ne vsi, temveč večina. Med, torej, pomembno je izboljšati finančno um, berljivost, pismenost, ampak to ni dovolj po našem mnenju. Zato smo na te podlage pripravili določene predloge, ki smo jih kategorizirali po tipih dejavnosti, ki so vanjo vključene. Zelo pomemben cilj bi bil, da bi se zmanjšala asimetrija v obveščenosti med potrošniki in ponudniki finančnih storitev. Kot sem že rekel, številni potrošniki ne kupujejo finančnih produktov pogosto. To pomeni, da imajo veliko manj informacij kot ponudniki, ki prodajajo produkte in to nenehoma. Torej, zelo pomembno je, da imamo koherentne um, uh, informacije in zato je zelo pomemben uh, tukaj tudi ISIS, torej to orodje. Vendar pa to ne, ni dovolj. S tem se pokrijajo določene vidike, ampak druge študije so pokazale, da ljudje pravzaprav ne razumejo razlike med obresno mero in APRC. Vsaj številni ne torej ISIS in SEKI sta zelo eh, koristna inštrumenta, vendar tudi nista zelo razumljiva ljudem. Torej zelo smo uh, Ugotovili smo, da je treba podporečnemu potrošniku zelo jasno povedati, kaj to zanj pomeni. Imeti mora imeti neke standardne primerjave, da bo lahko vedel, kaj določen produkt pomeni. Prav tako je treba pripraviti več um, primerov slabih in dobrih scenarijev. In v novi direktivi o hipotekarnih kreditih že obstaja nekaj podobnega za posojila v tuji valuti, kjer mora ponudnik pojasniti, kaj bi se zgodilo, če bi prišlo do 20 odstotne deprecijacije valute. Zelo pomembno je potrošnikom nuditi to vrstne ilustracije. In uh, verjetno bi bilo dobro uh, potrošnikom naložiti, da dobijo neodvisne nasvete tistih, ki ne prodajajo finančnih produktov, tam, kjer so zapleteni ti produkti ali pa kadar eh, potrošniki teh produktov ne kupujajo redno. Seveda morajo biti ti nasveti potem nepristranski in ne smejo biti ponudniki v naskrižju z interesi. Potem naslednja skupina naših priporočil zadeva to, kako bi potrošnike um, bolje opremili za ukrepanje oziroma ravna, na, za ravnanje na področju finančnih zadev. Mislimo, da tukaj treba storiti veliko več in pomembno področje je uh, to, da se izvaja veliko uh, um, programa v posameznih državah, vendar pa se ti niso podobni, tako da se med državami zelo malo učimo, pa ne zgolj med Evropsko unijo, ampak tudi med eh, industrializiranimi državami. Ni izmenjave znanja o tem, kaj deluje in kaj ne. Potem uh, skušamo pomagati ponudnikom z več informacijami, treba je opre, uh, opremiti potrošnike s tem, da imajo več znanja na tem področju. Skratka, treba je zaščititi tudi zaščito potrošnikov z več vidikov kot prvo predhodno, ex ante, vidimo oziroma menimo, da bi morali biti regulatori veliko bolj dejavni pri preučevanju trga, bodi si z skrivnostnimi kupci in tako naprej. In to predhodno, zato da bi videli, ali kje obstajajo težave. V številnih primerjih je odziv regulatorja naknaden, ex post, torej ko imajo potrošniki že določene težave, šele takrat se okrepa. Torej, če mi menimo, mi menimo da se je treba uh, problemov um, lotiti veliko bolj proaktivno, um, če želimo zagotoviti uh, zaščito potrošnikov na finančnem trgu. To bi lahko vključevalo tudi prepoved prodaje določenih produktov, če regulator naprimer meni, da so ti preveč zapleteni, preveč uh, um, nepregledni. Tudi pri MIFID-u smo predvideli nekaj podobnega za investicijske produkte, tako da bi lahko to obravnavali tudi oziroma predvideli tudi za druge finančne produkte, ko postanejo nejasni poprečnemu potrošniku. Seveda pa bi moral tukaj regulator presojati od primera do primera. Potem imamo še drugo pomembno temo, namreč regulatori bi morali tudi preučiti dajatve in pristojbine. Ni dovolj, da, je, da se produkt primerno prodaja, temveč morajo biti tudi pristojbine in eh, plačila taki, da niso previsoki, še zlasti, kadar gre za daljnoročnejše produkte. Naprimer, pri pokojninah bi to lahko imelo res katastrofalne posledice za potrošnike, ki bi plačevali previsoke eh, pristojbine. Ampak to velja za vsak produkt, ki traja čez daljše obdobje. Sedaj pa ex post um, uh, zaščita potrošnika. Seveda to bi moralo imeti odvračilen učinek, vendar pa. Ni prav, da bi bila finančna ustanova odgovorna za, um, za zav, zavajajoče pro, ali pa uh, prodajo oziroma prodajo, ki vključuje prevare. Imamo že več primerov pri MIFID-u. Uh, je predvidenih nekaj ukrepov, vendar pa bi lahko te ukrepe razširili tudi na maloprodajni um, sektor. Finančne ustanove bi morale tudi odgovarjati za škodo potrošnikov, kadar ti trpijo škodo. In glede tega ne bi smelo biti veliko uh, razprave, ali so dejansko trpeli škodo ali ne. Potem zadnja dva sklopa priporočil zadevata to, kaj se zgodi, ko pride do težav. Pri številnih primerjih potrošniki nimajo dostopa do neodvisnega mehanizma za reševanje sporov na področju finančnih storitev. V številnih evropskih državah ni nekega varuha um, človekovih pravic na področju oziroma varuha finančnih zadev. Kadar znesek ni zelo visok, bo, morda ne boste želeli skozi celoten pravni sistem, da bi dobili um, pravno zaščito. Torej, treba predvideti širši dostop do nesodnih uh, načinov reševanja sporov. V nekaterih državah prav tako ni jasnega izhoda iz previsoke uh, zadolženosti, ni nekega jasnega režima uh, v primeru. Um, stečaja in kadar torej potrošnik zaide v tako situacijo ne po lastni krivdi, bi morali obstajati določeni izhodni mehanizmi, s katerimi bi bilo potrošniku dovoljeno, da začne znova. Kajti sicer, kot v Španiji, bi pomenilo, da se odgovornosti za hipoteko ne moreš o odrešiti oziroma odvezati, če ti tega ne dovoli banka. To pomeni, da jih imaš lahko na koncu tako visok, dolg, da izgubiš seveda hišo, vse prihranke, ki jih si jih uložil. Um, in ni načina, da bi potro, tak potrošnik znova lahko našel finančno stabilnost. Uh, sedaj bom uh, s tem zaključil in seveda bom vesel, uh, če boste mi zastavili kakršnokoli vprašanje. Definitely. Thank you very much, Mrs. Chairwoman. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ed, prvo priporočilo je bilo, da bi naj bile finančne storitve preproste in primerljive. Moje vprašanje je, ali potrebujemo novo zakonodajo, da bi to dosegli, ali pa govorimo bolj o potrebi, da ustanovimo oziroma da obstaja neko neodvisno telo, ki bi za to poskrbelo. Vzeli bomo kar nekaj vprašanj in potem uh, skupaj poslušali odgovore. Gospa Santos, ja, zanima me, ali ste iz teh poročil razbrali še kaj z vidika izkušenj, še zlasti Združenem kraljestvu, glede kratkoročnih uh, posojil za visoko obrestno mero, ki so zelo katastrofalno vplivala na najrevnejše. Vidimo, da bo Eh, nova regulativa v Združenem kraljestvu veljala naslednje leto, ampak mnogi menijo, da ne gre dovolj daleč. Ali lahko torej komentirate te visoke, visoka obresna posojila? Katrin Steiner? Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala za poročilo. Le nekaj uh, komentarjev. Seveda je preglednost ključnega pomena To vidimo iz vsakega poročila, ki govori o pristojbinah in plačilah. Omenjali ste hipoteke. Mislim, da se na trgu stvari spreminjajo. Morda bi bilo eh, dobro vedeti, kaj so tiste glavne spremembe, Eh, ki vplivajo na to, da lahko ljudje pravočasneje odplačujejo svoje obveznosti in da jih lahko odplačajo v celoti. Manjkalo mi je nekaj informacij glede eh, eh, spletnih strani, ki ponujajo primerjave. Vemo, da so potrošniki seveda različni med sabo, da vedo različne stvari, vendar pa je treba določene informacije vsekakor pojasniti. Uh, Gospa Anderson je govorila tudi o temah, ki zadevajo oglaševanje določenih produktov. Eh, tukaj smo. Skratka, treba je poskrbeti, da se določeni produkti ne, ne oglašujejo, takrat, ko naprimer so pred ekrani otroci in tako naprej. Kar zavar, se zavarovanja tiče, eh, kakšni so predloge glede medijacije, po vašem mnenju? Uh, In ali bi lahko povedali glede gospoda Lorda Hila z vidika uh, finančnih zadev, kakšne ukrepe bi mu uh, predlagali za obdobje nasledi, naslednjih petih let? Še tri vprašanja bomo vzeli. Uh, Glede informacij, ki naj bi jih dobili potrošniki, mislim, da so si tukaj razmere med državami različne z vedika tega, koliko ljudje razumejo finančne koncepte in pojme. Tako da nisem prepričan, ali bi z preskriptivno, normativno zakonodajo resnično kaj dosegli. Eh, bolje bi bilo, če bi odgovornost z, eh, da, naložili ponudnikom finančnih produktov in tudi regulatorjem, ki morate poskrbeti, da so finančne informacije jasne, pregledne in da to ne vključuje 20 strani malega tiska, ki ga ne bere eh, nihče. In če določeno klauzulo potem zapišete na 50 strani, ne bo prebral nihče. Tako da nisem prepričan, da ste lahko preskriptivni glede tega, kaj bi naj bilo vključo, vključeno v to vrstno besedilo, ampak lahko pa vsekakor odredimo, kakšno naj bi bilo vedenje ponudnika teh storitev. Seveda pa bi lahko potem tudi ocenili, kako bi se odzvali ljudje na določene produkte. To smo že preverili tudi naprimer, na področju označevanja, zakaj ne torej tukaj. Z vedika uh, eh, stroškov oziroma kreditov za visoke, uh, po visokih. Uh, Um, obrestnih merah. Tukaj se stvari zelo hitro spreminja tudi v Združenem kraljestvu. In to je vsekakor bilo področje, uh, kjer uh, so bile skrbi zelo visoke, kajti ljudje niso vedeli, v kaj se spušča. Včasih se ljudem zdijo določene obrestne mere fenomenalne, ampak ker gre za kratkoročno posojilo, za tri mesece je najpomembnejša informacija za ljudi znesek ki so ga morali Eh, poplačati. Obrestna mera sama za nje ni bila tako pomembna, vendar pa se strinjam, da so bile obrestne mere zelo visoke, če ste zašli v težave, naprimer, če ste zamujali s plačilom za en dan in tako naprej. V Združenem kraljestvu sprejemajo veliko ukrepov, da bi omejili to industrijo, to branžo in po eh, zadnjih ocenah finančnega regulatorja bo to preživelo zgolj eh, skupinica treh ponudnikov. In s tem pridemo do vprašanja, kaj bodo storili ljudje, ki resnično eh, hitro potrebujejo posojilo za tri mesece, če nimajo velikega razpona ponudnikov. Kajti nobena banka ne bo eh, nudila ob um, prvovrstnih obresnih merah posojila za manj kot eno leto. Tako da treba je tukaj razmisliti kako tukaj ravnati razumno, kajti sicer se bodo znova tukaj razvili produkti in prišli na trg akteri, ki bodo prežali na potrošnike. Kako se bo stvari razvijalo v prihodnje, pa bomo še videli. kar zadeva večjo preglednost pri direktivi o hipotekarnih kreditih. Tukaj vidim veliko pozitivnega razvoja. Problem bo ostal pri tem, kako bodo potrošniki razumeli informacije, ki jih bodo zagotovili ponudniki. Zato menimo, da je zelo pomembno, da se seveda upošteva velik napredek, hkrati pa morata biti uh, izvajanje in učinkovitost izvajanja testirana. To mora preverjati regulator ex ante in vse čas. Ne sme čakati, da se hm, problemi kopičijo. Treba je uporabiti skrivnostne uh, kupce in pre preverjati, ali potrošniki razumejo to, kar jim uh, ponudnik govori. Skratka, treba je prijeti z izvajanja k uh, učinkovitemu izvajanju za to, da bi se resnično dosegli želeni cilji. Potem spletne strani, ki premerjajo produkte. Ne, o to se nismo spuščali, kaj ti gre za zelo zapleteno in široko področje, torej ali zagotavljajo na svete ali ne zagotavljajo na svetov, ali so, gre za vezane ali nevezane. Nekatere zainteresirane strani so izpostavljale ta vidik, torej spletnih strani, eh, ki primerjajo. Včasih eh, potrošniki niso bili eh, obveščeni, da se ena spletna stran pravzaprav navezuje na določenega ponudnika storitev in pri tem so se uporabljale različne blagovne znamke. Potrošniki vsekakor morajo vedeti, ali je določena spletna stran vezana na zadevnega ponudnika ali ne. Torej, to ni nekaj, kar moramo kar tako dati z mize oziroma odriniti z rok, ampak ni povsem sodilo v področje te študije. Potem, kar zadeva zavarovanj. Tukaj je bilo prav tako zabeleženega veliko napredka, vendar ni vedno povsem jasno, ali boste za življensko zavarovanje z investicijskimi produkti, ki je zelo zapleteno. Tu ne gre za zavarovanje nekega blaga, kot je avtomobil ali pa hišo. Skratka, tiste produkte morda potrošniki bolje razumejo, ampak ko imate takšne potrošnike, ki imajo tudi komponento življenskega zavarovanja in vrčevalni uh, eh, vidik z, dolgo, z dolgoročnostjo, dokler se ne upokojiš ali kar tako, tam so pomembne pristojbine in plačila. Treba razumeti tveganja, ki so vključena. Uh, če nekdo v vašem imenu investira nek portfelj. Skratka, mislim, da lahko tukaj v direktivo zapišemo načela, vendar pa mora potem regulator poskrbeti, da bodo dejanski ponudniki spoštovali duh določb te direktive. In potem ključno priporočilo bi rekel izmed vseh teh priporočil je izvrševanje v predhodni fazi. Treba je poskrbeti, da regulator deluje na trgu, da v imenu potrošnika preverja produkte in da ne čaka na to, da se de problemi dejansko pojavijo. Kajti v nekaterih primerjih eh, se takrat nek eh, produkt že dotakne številnih potrošnikov in na nje škodljivo vpliva. Tako da ex ante pri, eh, pristopi se, kakor moje glavno priporočilo. In ta primer, vrem, so bili nekaj, ste v nasprotju ekstremno importantni. Hvala lepa za besedo. Ta študija je izredno pomembna. In vsakdo, ki jo analizira, lahko vidi, da imamo ogromno negativnih učinkov, ogromno potrošnikov je prizadetih zaradi eh, neravnovesja med obveščenostjo uh, kupca in pa ponudnika. Torej tukaj imamo ogromen razkorak. Nečesa pa nisem razumela študija. Ali lahko, prosim, to pojasnite in nam priporočite, kaj lahko naredimo, da bodo naši potrošniki informacije bolje razumeli. Mogoče eh, je treba nekaj narediti strukturnega vidika pri samih inštitucijah. Torej, mogoče ne bo ponudnik tisti, ki mora poskrbeti za to, temveč potrebujemo institucijo, nek odbor, kjer se lahko uh, potrošnik informira takoj, ko potrebuje informacije. Po drugi strani pa potrebujemo eh, ravnovesje tudi na področju pogojalske moči, kajti ponudnik ima veliko večjo pogojalsko moč kot pa tisti, ki potrebuje neko posojilo. Iz prakse lahko naštejemo ogromno primerov, v katerih smo videli, da so pomembni tudi neodvisni svetovalci. Ogromno primerov lahko naštejem, ko so ti zunani uh, eh, svetovalci neke tretje osebe pravzaprav uh, od strank samo še nekaj dodatnega izsesali uh, in jim dejansko niso pomagali. Uh, stvari je treba torej inter, institucionalizirati tako, da se bo potrošniku res ustrezno svetovalo in da podobnih tragedij, kot smo jih že videli, ne bo več. Hvala lepa. Ja, dankeschön, da kann ich ja nahtlos. Äh, äh, Gospa Gerbhardt. Hvala lepa, lahko se navežem, kar je bilo povedano. Gospa Grapini je ravno kar omenila, kakšni problemi že obstajajo. Kako naj to pravno rešimo? Že sami ste povedali v svoji predstavitvi, da mnogi državljani pravzaprav niti ne razumejo najbolje, kaj se dogaja na finančnem področju. Mnogi niti ne vedo točno, kaj pravzaprav je obrestna mera, kako potem na koncu vemo, ali potrošnik eh, lahko dejansko razume vse informacije, ki jih je dobil. Mi lahko določimo, da potrošniki morajo prejeti informacije, ampak druga stvar pa je, ali te informacije dejansko razumejo. In ko pride do reševanja problema, eh, oziroma spora se izkaže, da je potrošnik dobil vse informacije, ampak razume jih pa ni in kako lahko rešimo ta problem. Mislim, da je to izredno pomembno vprašanje, s katerim se soočamo. Sami ste že povedali, da je treba na tem področju še marsikaj postoriti. Mogoče pa bi nam lahko podali tudi par primerov, kaj bi se lahko naredilo. Olga Šendlova, izvolite vlastně plynule navazovat, eh, protože taky mě v těch vašich dop... Hvala lepa za besedo. Tudi sama se bom eh, navezala na že postavljena vprašanja. Hvala lepa za vašo predstavitev in vsa priporočila, ki ste nam jih dali. Nekako sem bila presenečena nad vašim uh, priporočilom, da se poveča neodvisnost, ne pa od, dostop do neodvisnega eh, svetovanja. Kako pa lahko eh, to povečamo? Kakšna naj bo neodvisnost in eh, tudi usposobljenost za finančne zadeve, odgovornost, vse to so pomembna vprašanja. Usposobljenost za finančne zadeve ne zadeva, zadeva samo finančnih storitev, gre tudi za to, da ljudje vedo, uh, da je tudi ponudnik storitev zavezan do določenih stvari. Kaj ti ljudje, ki morajo plačevati posojila, se znajdejo za črnem kroku, mogoče morajo vzeti novo posojilo, da odplačajo starega. In eh, tukaj bi morali na, najti rešitev. Ali menite, da je možno, da Eh, bi bile te informacije, ki se zagotovijo potrošnikom v neke vrste eh, standardiziranem formatu. Hvala lepa, pa še sama bi postavila zadnje vprašanje. Mm, še posebej sem navezana na to temo, ker sem zadnji dve eh, leti delala na direktivi o hipotekarnih kreditih in mislim, da je izredno pomembno, da se zavedamo problema, pa tudi, da poznamo ukrepe, ki so že bili sprejeti. ko smo glasovali o tej direktivi o hipotekarnih kreditih, smo te stvari poznali. Direktiva se zdaj izvaja v državah članicah. Vemo, kakšno je vprašanje čezmejnih hipotek. Tukaj je vprašanje, kakšne informacije naj bi ljube, ljudje dobivali. Treba si je izmenjevati najboljše prakse. Uh, potem je tukaj še vprašanje uh, kreditnih posrednikov in podobno. Pomembno je torej, da si pogledamo, kaj je že bilo storjenega, namesto da uh, kličemo po novi zakonodaji. Po drugi strani imamo ogromno MSP-jev, ki pravijo, da je zdaj največji problem dostop do kreditev. Seveda potrebujemo zaščito potrošnikov, veliko ukrepov je bilo sprejetih, eh, naučili smo se lekcije iz krize, ampak poleg tega potrebujemo pa tudi dostop do kreditev. Ta odbor obravnava vprašanja enotnega trga. Nekatere vprašanja, ki so bila upra, uh, izpostavljena, se nanašajo bolj na nacionalno področje, ponekod se sprašujemo, ali gre za nacionalno ali evropsko vprašanje. Kajti, ne želimo, da eh, se sprejema neka pravila, če bi bilo dovolj, eh, da že izmenjamo najboljšo prakso treba je torej vedeti, ali stvari delujejo. Ne vemo, ali direktiva o hipotekarnih kreditih deluje, kakor smo si zastavili, to bomo kmalo vedeli. Nekaj eh, je bilo pomislekov, recimo glede standardizacije informacij. Eh, industrija eh, je dobila kar nekaj dodatnih stroškov, kako doseči ravnovesje, da bo prišlo do preprostih primerjav strani potrošnikov, ne da bi imeli preveliko obremenitev. Potem ste omenili zavajajoče prodaje. Tukaj je bilo kar nekaj skandalov, tudi v eh, moji državi, tudi nekaj kazni je bilo izstavljenih. Ali je to zdaj vprašanje notranjega trga ali pa to vprašanje posamezne države članice? Ali imamo dokazila, da se stvar seli iz države v državo? Ali torej tukaj potrebujemo pristop enotnega trga ali ne? Potem nekdo je omenil tudi uh, majhen, majhno pisavo. No, potrošniki imajo različne pristope, nekateri kupujejo po spletu in uh, tam recimo piše, uh, obklikajte uh, kvadrate, ki niti ne preberejo potrošniki, uh, kakšni so pogoji. Um, gre torej za ta mali tisk na spletu ali pa zunaj spleta in tukaj je zdaj eh, vprašanje, ali potrebujemo ukrepe na ravni enotnega trga ali pa da so dovolj eh, že specifični ukrepi, ki omogočajo dostop eh, potrošniku do kreditov. Najprej bom odgovoril na vaše zadnje vprašanje. Res je, da je bilo veliko postrojenega že v direktivi o hipotekarnih kreditih. Ta je izredno pomembna. Zdaj pa se postavlja vprašanje, kako se bo direktiva izvala na terenu. Res je, da so bili krediti uh, na podlagi tujih valut že obravnavani. Direktiva glede tega ni preveč preskriptivna, tega si niti ne želimo, ampak hkrati je pomembno spremljati, kako se urejajo te stvari. In eh, tukaj imajo svoj del odgovornosti tudi regulatori. Oni morajo preveriti, kako se stvar izvaja. Ali se dosega sam duh direktive, ali pa je stvar spet tako zapletena. Eh, kaj ti tvegan, tveganje lahko razložiš na preprost ali pa zelo zapleten način. Pomembno je, da imajo potrošniki eh, jasno sliko o tem, kaj se jim lahko zgodi. Recimo, če vzamete hipoteko. in potem je tako, da če ne plačuješ redno, lahko izgubiš svojo hišo, pa si vsi mislijo, da se to se ne bo zgodilo meni. To je običajen pristop. Potem se pa pogovarjaš z ljudmi, uh, lahko se zgodi, da izgubijo službo, da ne bodo mogli odplačevati kredita. Uh, in ko se končno zgodi, da nekdo zgubi službo, to ni nekaj abstraktnega, temveč kruta realnost. Strinjam se, da se način obravnavanja razlikuje od države do države, ampak hkrati bi lahko imeli tudi splošno priporočilo za Evropsko unijo, eh, tako da bi eh, regulatori lahko imeli bolj eh, predhoden, proaktiven pristop, ex ante pristop. Potem so bile tukaj še navedene razlike med uh, pogoji uporabe na spletu ali zunaj njega. Ja, strinjam se, ampak to je širše področje uh, ki zadeva tudi druge storitve in druge proizvode. Eh, večina ljudi, sem prepričan, niti ne vedo, eh, s kakšnimi pogoji poslovanja se eh, strinjajo, čeprav so podpisali, da se strinjajo. Glede vprašanja finančne usposobljenosti, znanja, Ko imamo tako kompleksne proizvode, kot so hipoteke, nestandardne hipoteke s fiksno brezno mero, takrat je podobno kot pri nekaterih investicijskih proizvodih, eh, ki so zelo zapleteni, kot so swapi recimo, ki imajo eskalatorje in eh, zelo pomembno je, da potrošniki dobijo nekaj finančnih nasvetov kako naj se to zagotovi. Ne morete vsega prevaliti samo na ponudnike. Oni so uh, odgovorni, da eh, zagotovijo na pravičen način uh, ponudbo svojih stvaritev. Ali je to zdaj dovolj? Ne vem. Vprašanje je namreč v tem, kako se stvar razloži potrošniku. Sveda je stvar spet lahko odvisna od posamezne države članice. Mogoče ne gre za raven Evropske unije, gre za to, da se zagotovi sistem za nasvete, ki je recimo plačljiv. Recimo v Združenem kraljestvu imate svetovalno službo, ki se plačuje uh, prek pristojne finančne institucije in uh, če se svetuje finančni instituciji, so nasveti seveda bolj obsežni, lahko pa bi imeli podoben model tudi za manj obsežne nasvete za potrošnike lahko bi imeli sistem pravičnega deleža, ki recimo obstaja v Združenem kraljestvu, finančne institucije, pa tudi nekatere regulirane institucije, kot so ponudniki plina in elektrike. Eh, določen del prihodkov eh, dajo eh, dobrodelnim organizacijam za svetovanje ljudem, ko vzamejo kredit, tako da jim potem ni treba plačevati za te na svete. Od same države članice se mi zdi, da je najbolj uh, primer odvisno, uh, kako bo to uredila. Vsekakor pa je pomembno, da imamo uh, reden pregled, ali se kaj dogaja, ali obstajajo še kakšni drugi ukrepi, ki, ki bi zagotovili, da so potrošniki res dobro obveščeni. Ali bodo samo ponudniki finančnih storitev odgovorni za to? To je vsekakor ena od možnosti. Uh, In tudi pri eh, zaslišanju gospoda Hila se je izkazalo, da je eh, regulator izredno pomemben pri preverjanju, ali stvari delujejo ali ne. Hvala lepa. Gre pač za enako izvajanje. Hvala lepa. So the second, um, Druga študija pa se nanaša na diskriminacijo potrošnikov na uh, enotnem digitalnem trgu. Profesor Hans Schulten-Nolke, upam, da sem prav izgovorila, je profesor civilnega prava na Univerzi v Osnabrku. Izvolite. Much, um, for... Hvala tudi vam, hvala tudi za izgovorjavo. Tudi moja angliška izgovorjava eh, verjetno ne bo dosti boljša, ampak sami presodite. Predstavil bom študijo o diskriminaciji potrošnikov na enotnem digitalnem trgu. To je bilo predstavljeno že v tem odboru ali pa predhodniku tega odbora. Gre tudi za izgradnjo zaupanja potrošnikov na eh, enotnem digitalnem trgu in to je tema, ki smo jo danes že omenili. Uh, potrošnik, ki je tako poguman, da skuša urediti neko čezmejno situacijo, torej znotraj svoje države, pa tudi znotraj Evropske unije, je pogosto frustriran, pogosto ugotovi, da nekega naročila ni mogoče oddati, da pogoji niso ugodni in da se razlikujejo v posameznih državah. pogledali smo si, kakšen je resnični svet, kjer prihaja do diskriminatorne obra obravnave. Osredotočili smo se na trenutni pravni okvir za boj proti diskriminaciji potrošnikov. In potem smo pripravili nekaj predlogov. Verjetno poznate vse te osnovne podatke. Približno 75 eh, odstotkov vseh eh, prodajalcev na drobno ne prodaja eh, v druge države članice. Nekoliko nižjo številko imamo za spletno trgovino. Dve tretjini vseh spletnih trgovin v Združenem kraljestvu recimo nikoli ne prodaja v tujo državo. Samo 9 odstotkov vseh potrošnikov so že kupovali v drugi državi članici in približno 60 odstotkov vseh nakupov, katerih so se lotili prek spleta, ni bilo uspešnih. Kakšne vrste diskriminatornega uh, obnašanja najdemo? Gre enostavno za zavrnitev naročila, enostavno zaradi geografskega prebivališča potrošnika, enostavno rečeno, v to državo pač ne dobavljamo. Potem je tukaj preusmerjanje. Potrošnik skuša vtipkati naslov neke spletne trgovine, kjer bi želel kupovati, potem pa je avtomatično preusmerjen na ustrezno nacionalno eh, izpostavo istega ponudnika storitve. Včasih pa imajo storitve in pa blago eh, različne cene. Enostavno gre pri teh različnih pogojih za potrošnike, eh, za cene, za postavljanje cen, ponekod je uh, nek produkt dražji v eni državi kot v drugi. Potem so lahko različne plačilne metode. Včasih, uh, če ste mednarodni potrošnik, se zgodi pri nakupu digitalnih vsebin, da obstajajo geografske omejitve uporabe. Recimo določeno pesem lahko poslušate samo v Franciji, kjer ste jo kupili. Če greste v drugo državo, eh, obstaja zapleten postopek za prenos teh eh, pravic, moralnih pravic v drugo državo in podobno. To so resnični problemi znotraj digitalnega notranjega trga. Kaj pa so razlogi za to? Teh je več. Nekateri so jasni, nekateri niso jasni. Eh, Dosti krat gre za vprašanja dobave, čeprav gre tukaj za digitalni enotni trg. Potem gre za težave pri uveljavljanju plačila dosti krat gre tudi za jezikovne ovire, ko gre za zaprosila za navodilo ali pa za kakšno pritožbo in to v jeziku, ki ga neko podjetje ne obvlada. Med temi razlogi, ki jih že poznamo, je tudi pomankanje pravne varnosti zlasti, ko gre za dobavo potrošnikom v, drugim, v drugih državah članicah. O tem se bomo še pogovarjali. Pogosto podjetja rečejo, da imajo nekakšne drugačne preference glede potrošnikov. Tukaj pa je še problem, da imamo v nekaterih državah više cene. Če si pogledamo, kakšen je trenutni pravni okvir. Ugotovimo, da je situacija taka, da obstajajo določene omejitve temeljne pravice podjetij so dosti krat lahko tudi ovira za uh, razvoj spletne trgovine. In uh, včasih je to problem tudi pri boju proti diskriminaciji potrošnikov. Govoril bom tudi o temeljnih pravicah in pa direktivah, o direktivi o storitvah. Potem imamo tukaj še zasebno mednarodno pravo iz Bruslja 1 in Rima 1, potem eh, zakonodajo konkurenci, pa eh, zakonodajo na področju intelektualne lasnine. No, zdaj se bom pa dotaknil temeljih pravic in svoboščin. Najprej nam pride na misel področje človekovih pravic, torej gre za pravico, da eh, ni diskriminacije na podlagi rase ali etničnega izvora. Ampak običajno, uh, ko uh, ne dobavljaš uh, potrošniku v drugi državi, ne gre za rasizem. Mogoče se tudi to lahko zgodi, ampak to nima nič opraviti z notranjim trgom, kajti temeljne pravice je treba spoštovati posod, ne samo pri državljanih Evropske unije. Tako da tukaj glede tega problema lahko rečemo da se uporabljajo te temeljne pravice, da ne prihaja do diskriminacije zaradi rase ali etničnega izvora. Dosti krat pa se zgodi, da so kršene pravice državljanov EU. Recimo, ko gre za razlikovanje na podlagi nacionalnosti, to je člen 18 pogodbe. In to je seveda tudi del temeljnih svoboščin. Jasno pa je, da se te pravice uporabljajo tudi za javne entitete in tudi za države. Tudi sodišče je bilo tukaj zelo jasno, da se to nanaša tudi na fizične osebe. Včasih recimo je šlo za kakšne odvetnike ali pa za organe odgovorne za standardizacijo, za njih velja, da ne smejo razlikovati eh, na podlagi nacionalnosti. Ampak tukaj se postalo vprašanje, ali posamezna podjetja, zlasti eh, majhna podjetja, morajo dobavljati vsem potrošnikom, strankam v Evropski uniji v skladu s temi določbami. Enako velja tudi za temeljne svoboščine eh, na notranjem trgu, gre za prost pretok oseb, storitev in blaga. To je bolj izjema kot pa pravilo, da se te pravice uporabljajo zoper druge osebe. najbolj inovativen del zakonodaje pa je skrit v členu 20 direktive o storitvah. Če začnete brati, boste ugotovili, da gre za nekaj, kar bi morda lahko pomagalo. Kajti tukaj piše, da morajo države članice zagotoviti, da splošne eh, da splošni pogoji, eh, ki se nanašajo na dostop do storitve, ki je na voljo javnosti, ne vsebuje diskriminativnih določb in tako naprej. To je drugi odstavek člena 20 direktive o storitvah. Treba je zagotoviti ustrezne objektivne, objektivna marila in to velja tudi zasebna podjetja. Pravzaprav trenutno še ni Eh, ukrepov na področju izvrševanja v Evropski uniji. Eh, to je zdaj že deset let, skoraj da deset let po uveljavitvi direktive. Mogoče pa obstaja razlog za to. Ne bom še v podrobnosti glede tega, ampak. Kot sem rekel, cela ta določba je popolnoma nejasna, ni popolnoma jasno, kakšno je področje uporabe uh, tukaj se sprašujemo, ali je to res, res mišljeno, da se izvaja, dobesedno. Ali pa je to bolj neke vrste programska izjava ali pravilo, katere namen je, da prisili podjetja, da uh, eh, ponujejo storitve tudi v tistih državah članicah, kjer ne želijo biti dejavna ta podjetja. To je zdaj vprašanje. Moje. Uh, moj odgovor, torej moj a, osebni odgovor je, da verjetno ne, da to, tukaj bi verjetno šli predaleč v okviru pogodbe in pooblastil unije. Sveda obstajajo a, izjemni primeri, kjer bi taka določba, kot je člen 22, lahko bila koristna. Ampak kako naj razložimo eh, pomen tega pravila. Mogoče gre za transparentnost, mogoče gre za to, da se zagotovi, da podjetja že od samega začetka razkrivajo, od katerih v državah želijo biti aktivna in katerih ne. Mogoče bi se tako izognili uh, frustraciji zaradi diskriminacije že na samem začetku, ne pa potem, ko želimo stvari urediti torej podjetja, ki razkrijejo, da ne želijo biti dejavna oziroma da ne želijo ponujati določenih storitev v nekaterih državah članicah, morajo navesti tudi razlog, zakaj ne. Preskočil bom uh, zasebno mednarodno pravo, mogoče z eno izjemo. Celotni sistem pripelje do naslednjega podjetje, ki aktivno prodaja potrošnikom, se mora najprej bati, da bo toženo v državi potrošnika, če bo prišlo do tožbe. Potrošnik pa lahko uporabi lokalna pravila v kraju prebivališča. če tudi se uporablja pravo samega podjetja oziroma države, kjer ima podjetje sedež. To je možno na notranjem trgu in to je dobro za zaščito potrošnika, kajti potrošnik ima potem varen položaj, ima določeno stopnjo zaščite države, iz katere prihaja. In nekatera podjetja na to gledajo kot na oviro. In to je morda tudi del razlogov, zakaj podjetja oklevajo in ne želijo ponujati storitev v nekaterih državah članicah. Zdaj pa imamo nekaj predlogov za ukrepanje za Evropsko unijo. Tukaj imamo v narekovajih pristop korenčka in palice oziroma korenčka ali palice. Lahko poskusimo najprej s korenčkom, ampak to je pač bolj eh, politični način razmišljanja. Kaj ti? V trenutnem pravnem okviru si lahko predstavljamo, da bi lahko zavezali e-trgovine, da vnaprej razkrijajo tiste države, iz katerih ne sprejemajo naročil oziroma, če obstajajo zelo zapleteni, težki pogoji za določene države. Ponekod obstajajo elementi v zakonodaji Evropske unije na področju. Uh, varstva potrošnikov. Mogoče bi lahko ta pristop še ukrepili. Potem nekaj, kar je vedno možno, Evropska unija lahko odstrani objektivne razloge, eh, zakaj se ne uporablja interni trg, to se lahko doseže z opcijskimi instrumenti, s polno harmonizacijo in podobno. Eh, Ampak, če je podjetje prisiljeno v tožbe v tuji državi, je to zelo uh, drago in lahko pride do učinkovitih schem uh, eh, spletnega reševanja sporov. Obstajajo tudi možnosti do strožjega izvrševanja prava na področju konkurence. Ampak to velja samo za podjetje z dominantno tržno pozicijo. Seveda, taka podjetja obstajajo. Evropska unija bi lahko predvsej pomagala tudi pri preoblikovanju zakonodajo na področju intelektualne lastnine. Lahko bi prepovedali geografsko omejene licence znotraj Evropske unije. Torej, če se da licenca, bi, naj bi ta veljala potem za celo Evropsko unijo. To bi bila precej drastična sprememba v primerjavi z dajšnjim sistemom. Tukaj bi šlo za približevanje zakonodaj na področju intelektualne lastnine, da bi eh, nekako stvari poenostavili. Mogoče bi lahko na umestni stopni to zakonodaj samo poenotili. Potem pa bi morda lahko pomagalo tudi, da bi eh, uporabili pristop blame and shame, tako da bi se stranke lahko eh, pritožile glede diskriminacije. Pred kratkim eh, smo dobili poročila Evropskih centrov za potrošnike in eh, mogoče bi morali Eh, podajanje takih pritožb na spletu še olajšanje. Vse evropske institucije bi lahko recimo tudi objavljale najboljše, najslabše prakse in preprosto tudi vsem zlasti medijem in potrošnikom povedale, zakaj gre. Hvala lepa za vašo pozornost. Callas. Thank you. Um, the question is... Um... Najlepša hvala. Vprašanje imamo v zvezi z diskriminacijo. Zelo težko včasih razumemo, zakaj se podjetja sploh spuščajo. To gre za njihov promet, konec koncev. Jaz sem sama, na primer, poskušala kupiti uh, eh, vzovnice za Eurostar. Želela sem potovati iz Belgije v London in če ne bi imela belgijske identifikacijske številke, mi <laughs> vozovnice ne bi postale, ker je neumno. No, ampak vprašanje je, zakaj to še vedno počnejo? A ne vidijo, da imajo oni koristi od tega? Ja, uh, danke schön. Es war schon ziemlich uh, eh, aufschlussreich. Ja, hvala. To je bilo zelo informativno in mislim, da smo vsi slišali primere tega, kaj se lahko zgodi. Tudi sama imam eh, primer tega. Kupila sem se lepo kavni avtomat v Nemčiji. Moja mati eh, živi v Franciji, želela je imeti enak aparat. Kupila, želela sem ga kupiti v Nemčiji, pa je na spletni strani pisalo, da ga ne dobavljajo v Francijo. Potem sem našla tudi spletno stran istega podjetja v Franciji in tam so ponujali enak uh, aparat, vendar dvakrat viš, po dvakrat višji ceni. Sveda sem potem eh, napravo kupila v Nemčiji in jo po pošti poslala materkarti, to je bilo veliko ceneje. To so torej zgodbe, ki jih ljudje pač doživljamo in pri njih moramo ugotoviti, da podjetja raz, izkoriščajo razdrobljenost trga. Zato tudi, da zakonodajo, ki je bila spreta na evropski ravni, um, v želi, kako bi ustvarili notranji trg za podjetja, ne pa v smislu, da bi notranji trg uporabili oziroma oblikovali v prid potrošnikov. In omenili ste 23. člen direktive o storitvah, bila sem poročevalka v tej direktivi in zelo veliko živcev me je stala, ampak potem smo jo končno vendarle pripeljali do konca. In zato bi vas tu vprašala, ali bi ta 20. člen po vašem mnenju lahko uporabili za to, da bi pri izvajanju poskrbeli za to, da se tolmačenje izboljša v prid potrošnikov. Bi to lahko bil možen pristop ali ne?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 bom začel uh, z drugim vprašanjem. Včasih pride do takih absurdnih situacij, včasih pa tudi do racionalnih. Uh, z vidika podjetja je nekaj racionalno. Uh, če je dobra kava v Franciji še bolj cenjena kot v Nemčiji. Uh, in uh, tukaj gre za racionalno podjetniško odločitev, skušajo segmentirati trg in potem potegniti višji cenovni nivo. To je več kot razumljivo in s tem sem deloma odgovoril tudi na prvo vprašanje, torej zakaj in eh, zakaj včasih eh, do tega pride. Potem je tukaj še vprašanje, ali lahko na tem področju kaj naredi Evropska unija. No, mogoče gre včasih tukaj za željo, seveda lahko kaj postorimo na notranjem trgu, tudi na digitalnem notranjem trgu, ampak problem je v tem, da bi neposredno ukrepanje pomenilo, kot je bilo že povedano, da bi na ta način podjetje prisililo k nečemu, česar si ne želi. Gre za to, da bi moralo sklepati pogodbe in dobavljati v državah, kjer ne želijo biti dejavna in iz dobrih. Eh, tudi političnih razlogov bi sam bil tukaj zelo previden. Seveda obstajajo pa tudi pravne omejitve, zelo močne razloge bi morali imeti, da bi omejevali uh, prost pretok uh, Eh, blaga in storitev, kajti tukaj bi lahko prišlo do kršitev eh, osnovnih eh, pravic in svoboščin zaradi neke prisile. Kaj torej lahko storimo s členom 20 ali ga lahko bolje izvajamo? O tem se je dolgo razmišljalo. Člen 20 ima problem že na področju uporabe ali je lahko ta člen uh, veljaven oziroma se uporablja tudi za dobavo uh, blaga. Ali potrebujemo nek ločen akt na ravni Evropske unije proti diskriminaciji potrošnikov na notranjem trgu. Uh, pravi problem eh, pa je v tem, da že člen 20 eh, v formulaciji, kot jo ima, prepoznava ta objektiven razlog, ki sem ga omenil. Naj vam povem eh, nekaj, kar se je skazalo že po telefonu, eh, ko sem se pogovarjal z enim od podjetij. Spraševal sem, kako je z njihovimi storitvami. Recimo, oni so pokrivali strehe, pa tudi druge stvari so še ponujali. Spraševali smo, zakaj delujejo samo v Belgiji in v Nemčiji, v Franciji pa ne. Eh, podjetje je odgovorilo, da so eh, pravila o sklepanju pogodb drugačna eh, v teh državah. In podjetje se ni čutilo primerno, kompetentno za izvajanje storitev v Franciji oziroma na nizozemskem. In take uh, uh, razloge lahko vedno najdete, da podjetje iz neke države ne želi izvajati storitev v drugih državah, želi se razvijati počasi, ne želi investicij, ki niso potrebne, želi najprej oblikovati svoje ime v državi, v kateri, iz katere izhaja. Študija je pokazala, da so včasih razlogi tudi iracionalni. In uh, mogoče lahko podjetje najde tudi racionalen razlog. Če eh, pustimo eh, člen 20 direktive o storitvah, ne bomo eh, dosegli prav dosti, dosti veliko uspešnejši bomo na bolj posreden način. lahko bi se lotili direktive o uh, varstvu potrošnikov, uh, tako da se ne bo navajalo samo, v katerih državah se dobavlja, ampak tudi zakaj. Sveda. Eh, želeli bi doseči, da ne bo prišlo do frustracij potrošnikov, recimo, ko ugotovijo, da nečesa ne bodo mogli dobiti od določenega podjetja. In eh, menimo, da ne bomo vsega dosegli eh, z nekim sistemom prisile. Eh, hvala lepa, upam, da sem odgovoril na tisto vprašanje. Doing it. Potem eh, pa prvo vprašanje, torej zakaj, to, zakaj podjetja to počnejo. Tu pa imam občutek, da je včasih ja, njihovo vedenje preprosto neumno. Vprašanje pa je, če je zdaj zares naloga Evropske unije, da podjetja uči, kako naj ne bodo neumna. Ne Jaz imam <laughs> svoje dvome v zvezi s tem, če to je ena izmed ključnih dejavnosti eh, za Evropsko unijo. Skratka, mislim, da moramo te informacije preprosto obelodaniti javnosti, medijem in tako naprej, da to vrstne težave obstajajo, da obstajajo potrošniki, proti katerim se diskriminira. Zlasti se to dogaja potrošnikom v majhnih državah članicah. To potem um, ustvari nek političen zagon, momentum. In rezultat tega je, da v končni fazi najdemo neka podjetja, ki so pripravljene zapolniti to tržno nišo. Tako da ja, pritisk. Uh, in uh, neke obveznosti bi morda znale biti korisne, ampak ne smemo pa siliti podjetja to, da, sudijo, da nudijo uh, storitve, ki jih ne želijo. Tako in tako te storitve ne bi bile ne vem kako kakovostne, če bi jih o to prisilili. Ampak vsaj obelodani te moramo te informacije, pač jasno moramo povedati, za kera podjetja gre in povedati, da to in to podjetje pač ne nudi storitve v tej in tej državi. In da ni nikakršnih pametnih razlogov za to. Děkuji za opravdu hodně zajímavou prezentaci i za velice zajímavou odpověď. Najlepše chvále za to zanimivou představitel. Hvala tudi za zelo zanimiv odgovor na prvo vprašanje. Imam pa še eno vprašanje. V sklopu študije ste omenili, da je en, ra, da je en izmed razlogov, zakaj prihaja do fragmentacije trga, različna kakovost različno kakovost eh, blaga, ki ga podjetja um, dobavljajo različnim državam. Želite še naknadno vprašanje? Yes, ja, res. Ko imamo nekega dominantnega operaterja, kot je to Eurostar, je diskriminatorno njihovo vedenje. Saj diskriminirajo na podlagi državljanstva. Jaz potujem pač iz Belgije v London. in ni drugega vlaka sploh, ki bi ga lahko uporabila. In zanimivo je, da karte z estonskim državljanstvom ne morem kupiti. kupiti. Ne vem, zakaj bi lahko samo Britanci in Belgici kupovali te karte. Tako da moje vprašanje je, če gre za nekega dominantnega oziroma zelo edinega ponudnika storitev, ali bi lahko v tem primeru sprejeli bolj stroga pravila. Želiš kdo ga vprašati ali lahko še sama postavim eno vprašanje? Dobro. Omenili ste tudi pravico podjetja, da ne nudijo, ponujajo neke storitve in pa tudi pravico potrošnikov, da kupujejo čez meje. In pripričana sem, da imamo vsi svoje primere, uh, ne želimo pa po vseh podjetij prisiliti, prisiliti, da nudijo vsa, um, vso blago in vse storitve v vseh državah članicah, potem pa bi bil rezultat tega, da sploh nekega aparata za kavo ne bi bilo možno kupiti nekje ali, ali pa bi morda lahko kupili samo najbolj kakovostne aparate. Torej, omenili ste možne rešitev ali korenčuk ali palica. Še eno vprašanje je, zakaj podjetja sprejemajo belgijske kreditne kartice, estonskih pa ne. Kako je to povezano tudi z pač elektronskimi plačilnimi storitvami? V Estoniji vem, da ima zelo dobro, zelo dobro, zelo dobro sistem elektronskega zdravstva, ampak kako pa v Estoniji, naprimer, kjer ima pač elektronsko zdravstvo, kaj pa če želim tam kupiti kakšno zdravilo, naprimer. To bi bila tudi neka uvera in mislim, da je takih uver posod veliko. Če bi nam uspelo sprostiti vsta potencijal, ki ga predstavlja elektronska trgovina, moramo eh, sprejeti zelo specifične ukrepe. Zato, da bi v končni fazi imeli nekaj od tega tako potrošniki kot podjetja. Zlastno me pa zanima vaš eh, seznam teh možnih korenčkov in palic, ki ste jih omenili naprimer, da bi izboljšali eh, zakonodajno področje intelektualne lastnine in pa bolj striktno izvajanje zakonodaje o konkurenci. Zlasti me je pa zanimalo, kaj je vaše mnenje v, zvesti, v, zvedi, v zvezi s prepovedjo peer-to-peer storitev, kot naprimer Uber. Ali bi morali zagotoviti, da ne morete iti pod določeno ceno in zagotoviti, da pač ne morete ponujati nekih storitev niže kakovosti, namesto da bi to vrstne storitev kar preprosto prepovedali. Pa še nekaj zvezi s prodajnim pravom. Veliko deležnikov pravi, da jih skrbi to skupno prodajno pravo in da bo to situacijo še poslabšalo. Če imajo pač potrošniki možnost, da te transakcije upravljajo digitalno, potem ne vem, zakaj bi mi posegali v to in to preprečevali. Uh, ja, najlepša hvala za vsa ta vprašanja. Bom začel z zadnjim vprašanjem, od zavezi za skupnim evropskim prodajnim pravom. Nisem povsem neutralen. Glede tega, ker sem bil tudi sam eden izmed članov redakcijske skupine na komisiji, ki je pripravila uh, študijo o izvedljivosti. Ampak ja, drži to, kar ste povedali. Lahko vam odgovorim cinično, da potrošniki nikoli stoh ne bodo se dokopali do tega vprašanja, ali imajo boljše ali slabše pravice, če nekega naročila stoh ne bodo oddali. Ne vem, če to drži, no, ampak če drži to, da bi prodajno pravo povzročilo to, da bo več podjetij sprejemalo naročila z več držav članic Evropske unije, bi bilo to korak naprej. Moramo pa tudi zagotoviti dobro raven varovanja potrošnikov. To varovanje pravic potrošnikov mora biti tako visoko, da bodo potrošniki um, imeli zaupanje v evropsko zaščito potrošniških pravic, da jih ne bodo poskušali združevati nacionalni in evropske um, pravice za zaščito potrošnikov. Je pa res tudi, da so pogodbena prava držav članica uh, različna države države, do, zaradi tega prihaja tudi do fragmentacije. Lahko bi Evropska unija imela uh, namesto minimalne harmonizacije polno harmonizacijo ali pa neke fakultativne inštrumente in iz vidika notranjega trga to ne bi bila ne vem kakšna razlika pravzaprav. Torej, harmonizacija ali pa zbliževanje zakonodaj bi pomagalo. Potem pa še te taksi storite Uber. Ključne svoboščine, naprimer svoboda, da nudite storitev, imajo tudi svoje omejitve in um, se zna omejitev, predvsem dolg, se stavlja ga Evropsko sodišče. To, to je povezano tudi s uh, javno varnostjo, varnost uh, prometa in tako naprej. Omejitve obstajajo. Nisem nikoli tega preverjal, saj neke poglobljene analize nisem opravljal zvezi s tem, ampak mislim, da je pristojnost držav članic, da določijo, kakšne standarde bodo uporabljali za storitve transporta, naprimer, kot je to um, ta storitev, ki ste omenili, Uber. Morda je to pač neko področje, kjer se harmonizacija konča na tistih področjih, ki so pač prepuščena državam članicam. Če pač Evropska unija ne bo upeljala nekih svojih standardov za transport uh, strani taksijo. Potem pa ta primer, ki ste ga omenili, je zdravje in pa kreditne kartice. Glede zdravniških storitev se moramo zavedati, da so te izuzete do neko. Um, To je neka izjema, zdravniške za urgentne storitve morajo biti zagotovljene in to je eno izmed področji, na katerem bi lahko ukrepal evropski zakonodajalec. Lahko bi sprejel tudi prisilne ukrepe, s katerimi bi primoral um, estonske far, uh, farmacije, da prodaja zdravila tudi tistim, ki nimajo prave kreditne kartice. Glede vprašanja, ki je povezano z Eurostarjem, to pa ni povezano z državljanstvom, ampak z, z rezidenstvom, s prebivališčem. Mislim, da je posebno vseeno, če ste državljan Belgije ali Francije. Morate pa imeti vsaj stalno ali pa začasno prebivališče v tej državi. Če pa diskriminirajo na podlagi državljanstva, potem pa je to problematično. Če prije do diskriminacije samo zato, ker ima nekdo drugačno državljanstvo, pa ni v skladu z 18. členom pogodbe in neko tako nezakonito. Ehm, moram pa priznati, da ne vem, kdo je lasnik Eurostarja. Mislim, da je celo državni lastnik. vse odvisno od tega, katere delnice imajo države v Eurostarju. Potem pa še vaše prvo vprašanje v zvezi s različno kakovostjo. Ja, obstajajo tudi določeni primeri v študiji, ampak običajno nudijo podjetja isto storitev z drugačno ceno, lahko pa ja, teoretično nudijo tudi različno kakovost za isto ceno. Dobro, če ni več vprašanj, se zahvaljujem vam za um, poročilo. Bomo šli na par minutni odmor, predem bomo glasovali. Preprosto zato, ker mislim, da v dvorani še ni vseh članov. Glasovali bomo hitro, če pa lahko poslanci pridejo. Dobro, bomo počakali do 15. could I just have a quick word with coordinators if they could just come up? Zelo na hitro bi se želela pogovoriti s koordinatorji, če se mi lahko na hitro pridružite tule.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 želela bi se zahvaliti, zahvaliti koordinatorjem, ki trdo delajo. Najlepša hvala vsem ostalim, ker tako učinkovito komunicirati z njimi. Dobro, predlagam, da kar eh, nadaljujemo z glasovanjem. Um, so the first, um, vote is on Prvo glasovanje se nanaša na visoko skupino ravni varnosti omrežja in informacij v Uniji. Sprejeli naj bi mandat za začetek pogajanj v trialogu. Glasovali bomo elektronsko. O tem smo pravzaprav glasovali že na zadnji, na zadnji sestanku, tako da bomo samo dialog odprli. Gremo kar na glasovanje. Dva še niste glasovala? Okay, done. Dobro, 29 za, zato ker je bil, ker eden ni glasoval. Če nimate kartice, bom tudi lahko glasovala, vaš glas ne bo, vas pa v zapisniku glasovanja. Mislim, da v odbor zdaj pač objavlja vse. Uh, vsa glasovanja tudi javna. Tako da prosim, da prinesete kartice za seboj. Če glasujemo o daljših zadevah, eh, to zakomplicira postopek. Naslednja točka se nanaša na, na medsebojno pomoč med upravnimi organi držav članic in sodelovanje med njimi in komisijo zaradi zagotavljanja pravilnega izvajanja carinske in kmetijske zakonodaje. Spet. Uh, spri, glasujemo o obravnavi in sprejetju mandata za začetek pogajanj v trialogu. Glasujemo. Okay, Isti rezultat kot prej, 29 za, 2 proti, nihče se ni zdržal. Dobro, najlepša hvala. Se vidimo na obravnavi komisarke bodoče komisarke v tej sobi. Komisarja, pardon, v 2Q2 po pol sedmih.